zapletenem delu. Včasih eh, je bilo res težko delo, ampak vsekakor vredno. Hvala lepo vsem vam. Um, Hvala lepa, gospod Debren. Zahvaljujem se tudi kolegom, ki so spregovorili in gospodu komisarju. S tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije o reviziji direktive o paketnih potovanjih. Gospod Dali, eh, izvolite, imate besedo. <clears throat> Predsedujoči, Gospe in gospodje, zadovoljen sem, da vam lahko posredujem zadnje podatke o reviziji direktive o paketnih potovanju. V eh, času, ko je leta 90 bil sprejeta paket, paketna potovanja so bila najbolj. Um, pogosta oblika a, eh, potovanja oziroma preživljanja dopusta, ampak stvari so se zelo spremenili. Dejansko sedaj potrošniki lahko dejansko neposredno kupujejo pakete od prevoznikov oziroma od agencij oziroma tudi na, na internetu. A, Eh, dejansko s tem se je povečala konkurenca in tudi izbira za potrošnike tem, eh, v tem segmentu. Danes večina evropskih državljanov sami organizirajo svoja potovanja, raje kot pa, da bi kupovali že vnaprej oblikovane pakete. To je privedlo do o, eh, zmanjšanja števila državljanov, ki so zaščiteni, ko gredo na dopust. Zavedamo se tudi dejstva, da obstoječa direktiva je privedla do, enakega, do enakih pogojev in nekateri operateri dejansko so podvrženi direktivi, drugi pa ne, pa čeprav prodajo podobne produkte. Vsekakor usklajevanje te direktive je povzročil tudi um, pravno fragmentacijo v državah članicah. To pomeni, da trenutna zakonodaja morda ni ažurna. Zaradi tega komisija je sprožila neko presojo vplivov za to, da bi uh, predvidila morebitno revizijo te direktive o paketnih potovanjih in to lansko leto. V kontekst, kontekstu te presoje je komisija objavila študijo o um, škodi, ki jo trpijo potrošniki, kar zadeva dinamične pakete in to, le, in to leta in, in to decembra 2009. Na to smo sprožili javno posvetovanje, kar zadeva revizijo direktive. To posvetovanje je bilo zaključeno 7. februarja 2010. Komisija sedaj obravnava več kot 200 različnih prispevkov, ki bodo vključeni v našo presojo vplivov. Eh, in ehm, tudi obseg revizije direktive bo odvisen od, eh, te, eh, od te, tega preučevanja. Katere so načela pri vsem tem? Prvič, visoka stopnja zaščite, to je ključnega pomena, če želimo zagotoviti, da imajo potrošniki zaupanje v produkte, ki jih kupujejo. Drugič, moramo izboljšati delovanje notranjega trga, kar zadeva potovanja, predvsem, kar, kar zadeva čezmejne nakupe, ki so zelo pogosti na tem področju. Zaradi tega a, je pametno, da poskrbimo za večjo harmonizacijo na višji ravni med državami članicami. In ob koncu mislim, da je potrebno ustvariti bolj enakovredne pogoje za vse ponudnike eh, potovalnih eh, paketov. Komisija eh, bo predlagala svoj predlog leta 2011. Ključni izziv je, da razširimo obseg direktive, obseg uporabe. Komisija razmišlja o tem, da bi razširili obseg uporabe direktive, tako da bi pokrivali širši širši razpon eh, tovrstnih paketov, tako da bi vključ, vključili tako imenovane dinamične, dinamična paketna potovanja. Eh, in eh, zato, da bi povečali število državljanov, ki bodo zaščiteni, moramo torej ažurirati tudi zahteve, kar zadeva ponujanje informacij in moramo torej tudi doseči, da vse stranke, pogodbene stranke, spoštujo dejansko svoje, svoje obveznosti.

Moramo torej poskrbeti za zagotavljanje ustreznih informacij v trenutku, ko kupujemo to vrstne pakete. Zaradi tega komisija razmišlja tudi o tem, da bi ustrezno zaščitili državljane tudi proti morebitnim primerom stečajev ponudnikov paketnih potovanj oziroma tudi v primeru letalskih prevoznikov. Komisija je objavila neodvisno poročilo, v katerem smo skušali ugotoviti, kako bi zaščitili državljane pred stečaji. Sprožili smo tudi javno posvetovanje posvetovanje, kar zadeva tudi eh, in to leta 2009, kar zadeva pravice letalskih eh, potnikov. Eh, vse to bo šlo v našo presojo, želimo torej ponuditi čim boljše zagotovile in čim bolj zaščito našim potrošnikom tja do, leta 2000, do konca leta 2010. Hvala lepa. Zdaj pa prvi govornik je gospod Švab. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu naše skupine bi se gospodu Dalju zahvalil za njegovo izjavo, tudi dejstvo, da namerava eh, spremeniti direktivo o paketnih potovanjih, ki je bila sprejeta danega leta 1990. Mislim, da bo to koristno, kaj te ugotavljamo, da je vrsta vprašanj na področju tovrstnih pavšalnih paketnih potovanj, ki jih je potrebno rešiti in uh, Številni so primeri, ko potniki niso dobro obveščeni o svojih eh, pravicah. Na številnih internetnih platformah se preko nadaljnih povezav ponujajo dodatne ponudbe, ki pa ne zagotavljajo enakih eh, mehanizmov zaščite kot eh, prvotni, prvotna stran, z katere ste preusmerjeni. To še posebej velja za poceni letalske prevoznike, kajti v večini držav članice Evropske unije so vprašanje zaščite potrošnikov še posebej pri takšnih prevoznikih eh, velik problem in z novim predlogom, ki ga imamo pred seboj, naj bi te stvari bistveno spremenili. Kot drugo se moramo vprašati, ali pravice potnikov v letalskem prometu in pa pravice v okviru veljavne direktive o paketnih potovanjih, morda ne bi sodile v enoten dokument, da bi ne prihajalo do razlik v interpretaciji obeh aktov. Prav tako ste pravilno dejali, gospod komisar, da nacionalne razlike v eh, obravnavanju dejavnosti potovalnih agencij tudi otežuje izvajanje to vrstnih eh, dejavnosti. V nekaterih državah nosijo odgovornost, kaj ti so v ulogi organizatorja, spet v drugih državah pa so zgolj v ulogi posrednika. In tukaj bi bilo pomembno, če bi se lahko dogovorili eh, glede tudi čezmejnega poslovanja to vrstnih eh, potovalnih agencij. Prav tako je pomembno, da se vse več uporablja internet za nakup paketnih potovanj eh, in eh, mislim, da bi tukaj z označevanjem takšnih paketnih potovanj o nakupih preko interneta pre, prečilo zlorabe v prihodnosti. Hvala lepa, gospod Kelly, dve minute in pol. Eh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi ter komisar, ta razprava se dogaja na zelo pomemben trenutek za turizem in za potrošnike. Zdi se, da je poleti polovica Evrope ostala na suhem, ker je toliko letalskih družb šlo v stečaj. Jasno je bilo, da naši zakoni niso zaščitili potrošnikov, kajti slišali smo več poročil o tem, kako potniki niso bili obveščeni o tem, kdaj bodo prišli domov in ni bilo jasno, kdo je odgovoren, prav tako niso imeli nobene telefonske številke, ki bi jo lahko poklicali, da bi dobili informacije. Zato pozdravljam to razpravo, in prizadevanja komisije, da reši to vprašanje, kaj te. Predolgo smo puščali to vprašanje ob strani. Veliko težav v zvezi z direktivo o paketnih potovanjih smo ugotovili že pred desetletjem, ampak šele sedaj jih rešujemo. Direktiva o pravicah potrošnikov naj bi nekaj rešila od tega, vendar zaščititi moramo potrošnike tudi na področju potovanj. Večina potrošnikov ne uporablja več paketnih potovanj, kajti poiščejo si cenejše rešitve. 30 odstotkov voljivcev v mojem okrožju ne uporablja paketnih potovanj, vem pa, da je stanje podobno v vseh državah. Uporabljajo spletne strani kot je TripAdvisor in spletne rezervacije letalskih kart, zato moramo spremeniti svojo zakonodajo v skladi z spremembami na trgu jasno moramo potrošniku povedati, kdo je odgovoren v primeru zamud in odpovedi. Potovalne agencije morajo zagotavljati jasne informacije in potrošniki morajo vedeti, kje lahko dobijo te informacije. An. Gospod Kelly, ali lahko govorite nekoliko počasneje, kajti tolmači vam zelo težko sledijo. <laughs> In hitro končajte, prosim. V okviru trenutne zakonodaje niso jasno opredeljene odgovornosti, ali je to letalski prevoznik, potovalna agencija ali železniška postaja. Koga bi naj potrošnik prosil za, prosil za podatke? Običajno potrošniki potem iščejo podatke pri vseh virih, nihče pa ne ve, ki jih lahko dejansko dobi. Če spodbujamo čezmejno trgovino, morajo potrošniki vedeti za svoje pravice in obveznosti in kako lahko pridejo do njih. Vem, naprimer, da je zelo težko najti oddelek za pritožbe pri deltarskem prevozniku. Kako se boste potem pritožili, če ne veste, komu se pritožiti? Vendar, upam, da bo komisija to sprejela, kajti to so temeljna načela za nego oziroma skrb za potrošnike. Posodobitev te zakonodaje ni dovolj. Države članice morajo sprejeti nove zakone za državljane. In še nekaj, kar bi komisija lahko upoštevala. Koliko stane let? Vsi vemo, da oglaševalska cena ne vključuje davko in taks, dodatnih dajatev za prijavo, za dodatne kočke in tako naprej. Če bomo revidirali to direktivo, bomo lahko zagotovili več preglednosti tudi med letalskimi prevozniki in to priložnost moramo izkoristiti. Hvala. Um, no, Zdaj pa gospa Majsner za tri minute. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, komisar Dali. Tudi v imenu skupine Alde naj vas prisrčno pozdravim in napovedali ste že, da predvidevate revizijo te direktive, o kateri govorimo. Dejansko je tako, gospe in gospodje, da se lahko veselimo, da živimo v Evropi, kajti celo v Evropi, v Evropskem parlamentu lahko razpravljamo o tem, Eh, kako eh, bomo potovali s svojimi domačimi ljubljenčki. O tem smo razpravljali ravno prej in eh, ponosni smo lahko, da smo evropejci, ker so te stvari za potrošnike in za kar zadeva zaščito živali urejene. Zdaj pa govorimo o ljudeh. Želimo mobilnost za ljudi, prosto gibanje in eh, razmišljamo o tem, kako to zagotoviti. Pred 20 leti smo sprejeli direktivo o paketnih potovanjih in takrat smo dobili zagotovila, da lahko potujemo po drugih državah in da imamo zagotovljene določene pravice. Vemo, kaj nas pričakuje, obveščeni smo o tem in uh, ne bodo mi usilili ničesar, kar bi bilo neustrezno, vse mora biti tako, kot smo pričakovali, sicer bomo dobili nadomestilo. To je bilo pred 20 leti in gospod komisar je že povedal, da se je od tedaj marsikaj spremenilo. In od, uh, V zadnjem času vedno več ljudi rezervira potovanja po internetu in tukaj je veliko vrzeli v sistemu. Že pred leti smo zastavili sorodno vprašanje uh, Eh, komisarju za promet, kajti takrat je šlo za Sky Europe in eh, zaradi stečaja podjetja so ljudje ostali na eh, letališčih in niso mogli nikamor ampak eh, želimo, da se ljudje v Evropi lahko prosto gibljajo, da lahko gibljajo, na, eh, uživajo na svojem dopustu in da imajo določena jamstva. Če torej imamo vrzeli v sistemu, kar se deva zaščito potrošnikov in eh, sploh, če si želimo visokih standardov zaščite za potrošnike v Evropi, potem potrebujemo revizijo te direktive in razmisliti moramo tudi o tem, ali je dodatno potrebno, kot je to že omenil kolega, uh, vzpostaviti tudi posebno ureditev za letalske potnike. O tem je potrebno razpravljati in eh, polna sem pričakovan, kajti želimo potovati ne samo z domačimi ljubljenčki, ampak tudi s svojimi družinskimi člani in to želimo seveda početi na varen način. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Brepel za 4 minute. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Novi komisar je že opozoril na to, da zakonodaja ni več prilagojena realnosti, kot jo danes poznamo. Trg turizma se je bistveno spremenil in to pogosto vodi do frustracij ne samo na strani potrošnikov, torej potnikov, ampak tudi strani uh, Eh, potovalnih agencij in tistih, ki posredujejo potovanja. Očitno je, da eh, število ljudi, ki jih ta direktiva ščiti, upada in to kljub temu, da vedno več ljudi potuje. Evropski parlament si že leta želi, da bi prišlo do prenove te direktive različne možnosti že poznamo, ravno tako je že bilo izve, izvedeno posvetovanje in zdaj je skrajni čas, da končno sprejmemo odločitev. Pozdravljam eh, besede komisarja, ampak vendarle je tukaj nekaj pomembnih točk, ki jih želim izpostaviti. Prvič, področje uporabe te direktive. Eh, to je potrebno jasno opredeliti in to področje uporabe razširiti. Ugotavljamo, da vedno več potnikov samih sestavlja svoje pakete, eh, tudi preko interneta. Eh, ravno tako smo ugotovili, kakšne težave poznamo eh, na primeru Eurostarja. Na stotine ljudi je imelo težave, ker niso dobili nadomestil za rezervacije hotelov ali za vstopnice za gledališče v Londonu in tukaj za potnike dejansko potrebujemo nov okvir. Sploh glede na to, da eh, se trg turizma v različnih državah zelo razlikuje. Prav tako pa se razlikujejo tudi potniki in pa sodna praksa. In ravno zato je potrebna harmonizacija na tem trgu obstaja pa tudi kar nekaj vprašanj. Ni jasno opredeljeno, eh, kaj pomeni višja sila in kaj pomeni posrednik potovanj. Eh, ogledala sem si eh, javno posvetovanje, ki ga je komisija izvedla leta 2007. Takrat je bilo ugotovljeno, da turistični sektor posreduje potnikom veliko informacij in zato sem pravzaprav presenečena, da že takrat ni bila sprejeta nobena odločitev. Uh, govora je tudi o eh, nekem znaku za eh, paketna potovanja in eh, zanima me, kakšno je komisarjevo stališče glede tega. Bi pa nekaj povedala še o vlogi in o odgovornosti eh, potovalnih agentov. Mislim, da je to nalogo oziroma njihovo vlogo potrebno jasneje opredeliti. Kaj ti potniki dobivajo celo poplavo informacij iz spleta, ki pa niso vedno pravilne. Pogosto potniki dobijo napačne informacije. Naprimer, plačati morajo uh, najemnino za apartmaje ali počitniška stanovanja, ki sploh ne obstajajo tudi če uh, ponudniki potovanj bankrotirajo, to predstavlja velik problem in v takih primerjih moramo potnike bolje zaščititi. Živim na meji med Belgijo in Nizozemsko, pravzaprav med Flandrijo in Nizozemsko in tudi čez meni promet in čezmejne prodaje so zelo pomembne. Uh, mogoče je, naprimer, uh, eh, pogodbo skleniti v eni državi in jo nastopiti v drugi državi. In na koncu je tu še vprašanje cen. V večini držav obstajajo fiksne cene, eh, ki naj bi vključevale vse. In zanima me, ali naj bi bil to standard in kaj se zgodi v primeru više sile. Tudi v tem primeru je potrebno jasno opredeliti pravice potrošnikov, uh, Prav tako pa morajo obstati, doda obstati dodatne obveznosti, kar zadeva informiranje. Predvideni morajo biti tudi kazenski ukrepi in sankcije in res upam, da bo uh, komisija čim hitreje sprejela odločitev, zato da bomo lahko o tem razpravljali tudi tukaj. Gospod Pelen. Gospod predsedujoči, nova direktiva o uh, paketnih podpornih potovanjih, o kateri danes razpravljamo, sega v 90. leta in je stara 20 let. Sprejeta je bila v času, ko je bil najpogostejši dopust, eh, dvotedenski dopust, ki si ga rezerviral v agenciji, kjer si ga izbral iz kataloga. Ta direktiva predvideva ključne zaščitne ukrepe za potrošnike zahteva torej določeno mero preglednosti, omogoča možnost eh, odpovedi potovanja, eh, vendar pa je težava v tem, da smo bili v zadnjih 20 letih priča popolni preobrazbi poslovnega modela. Prav tako se pojavljajo novi vzorci pri potrošnikih. Tudi sam uh, Eh, si sam rezerviram dopust preko spleta, podobno počne tudi večina mojih rojakov. V eh, Evropi že približno 23 odstotkov ljudi eh, rezervira svoj dopust na tak način, medtem ko je na Irskem in Švedskem ta delež celo več kot 40 odstotkov velik del ljudi, ki rezervirajo dopust preko spleta, se ne zaveda dejstva, da so njihovi interesi bistveno slabše zaščiteni kot interesi tistih, ki dopust rezervirajo preko tradicionalnih agencij. Zato moramo biti veseli, da se komisija loteva tega problema. 20 let je bistveno predolgo in upam, da bomo strani komisije danes izvedeli tudi, kdaj. Eh, bo ta direktiva dejansko revidirana in kakšne so predvidene spremembe. Ne sme se zgoditi, da uh, se bomo v uh, Evropskem parlamentu, kjer spodbujamo elektronsko trgovino in spodbujamo eh, potrošnike, ko uporabi eh, tovrstne trgovine, eh, da bomo neuspešni, kar zadeva zaščite pravic potrošnikov na tem področju. Najlepša hvala, gospod Mölcer, za eno minuto. Razlike se ne pojavljajo samo pri zaščiti potrošnikov, ampak se razlikujejo tudi jeziki in tukaj so težave. Skupna pravila, eh, vsaj temeljna pravila je Evropa ustvarila že pred 15 leti in revizija teh pravil, po mojem mnenju, ne sme eh, v, v to smer, da bi kar nekako pavšalno enotili vse. Pojavljajo se velike razlike med državami in zato se mi načeloma eh, zdi nevarno, da vse skupaj mečemo v en koš in iščemo neko enotno rešitev. Če želimo večjo odgovornost potovalnih agencij, se moramo zavedati, da bo to imelo resne gospodarske posledice. Eh, lahko se zgodi, da bo prišlo do izumrtja majhnih eh, lokalnih agencij, eh, ki jih bodo nadomestile velike spletne agencije. In eh, relativno dobra zaščita eh, pri paketnih potovanjih. Eh, ni dovolj, ko ljudje berejo, kaj vse se ljudem dogaja, naprimer na dopustu v uh, Grči ali kje druge. In glede na to, da je grški turizem ogrožen, je potrebno še toliko bolj resno ukrepati. Uh, Eh, računamo, da bo tam prišlo še do nadaljnih stavk in protestov in upamo, da ne bomo morali razmišljati tudi o tem, kako rešiti problem jamstev za potrošnika v primeru bankrota celotne države. Najlepša hvala, gospod Koza, za dve minuti. Gospod predsedujoči. Rad bi vas opozoril na naslednje. Zim Kalas je v okviru svoje javne predstavitve omenil uh, izvrstno načelo, namreč prosti pretok oseb, kot je rekel gospod Kalas, je ena od najpomembnejših temeljnih pravic in zato je potrebno poenotiti različne uh, pravice potnikov v prometu in vse to združiti v neko enotno listino. Potrebujemo torej uh, večjo mero preglednosti tudi na tem področju. Med prednostnimi nalogami španskega predsedstva se pojavlja tudi to področje. Zakaj je torej to področje tako pomembno? direktiva, ki je stara 20 let, ne upošteva pravic invalidov niti pri paketnih potovanjih, niti pri običajnih potovanjih. E, torej pravice invalidov v nobenem primeru niso upoštevane. In prav zato je potrebno ustvariti enotno pravno listino, ki bo predstavljala jamstvo tudi za invalide in ki bo tudi podlaga za uveljavljanje njihovih pravic pri paketnih potovanjih. Če bomo torej eh, sprejeli to vrstno enotno listino, bomo lahko zagotovili, da bo omogočeno prosto gibanje vsem osebam v Evropski uniji. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Tikao za dve minuti in pol. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Direktiva o paketnih potovanjih pokriva eh, storitve eh, prevoza, eh, bivanja in drugih storitev ter govori o pravicah in odgovornostih potnikov ter eh, ponudnikov turističnih storitev. Direktiva iz leta 90 ne upošteva razvoja dogodkov, kot je eh, eh, naprimer kupovanje spletnih, eh, torej turističnih storitev po spletu. 23 odstotkov evropskih turistov in 20 odstotkov evropskih gospodinstv danes kupuje eh, svoj dopust preko spleta. Potrebno je prenoviti to direktivo, zato da bomo v njeno področje veljave vključili tudi ponudnike tovrstnih paketov. Potrošniki je potrebno obvešati o njihovih pravicah in o jamstvih, ki veljajo za vsako ponudbo, za celotno ponudbo in za vsak sestavni del. Torej. Prav tako mislim, da je pomembno, da spletne strani, ki ponujajo tovrstne storitve, eh, potrebujejo določen certifikat, kajti na ta način bi lahko preverjali identiteto ponudnika potovanj ter eh, na ta način eh, lahko tudi zagotavljamo boljše posredovanje informacij. Eh, študijo, ki jo je leta 2005 objavila komisija v zvezi z dinamičnimi svežnji potovanj, torej ta študija je pokazala, da je potovanj nakupljenih po elektronskih poti Eh, narasel za več kot 20 odstotkov in to kljub temu, da zdaj predstavljajo tam vrstna potovanja samo 25 odstotkov. V 66 odstotkih primerov gre za nakupe preko spletnih eh, strani eh, letalskih prevoznikov ali agencij, ki ponujajo ponudbe v zadnjem trenutku. Pogosto se ljudje zato odločajo, ker te ponudbe pomenijo večjo prožnost, nižje cene. Eh, morda pa se zato odločajo tudi zato, ker ne najdejo tradicionalnih paketov eh, v skladu s svojimi potrebami. Eh, plačilo je pogosto možno samo po elektronski poti in 70 odstotkov, ki jih je lani prijel, prijela Evropska mreža centrov za pravice potrošnikov, se je navezovalo prav na to vrstna uh, potovanja, predvsem na pomankanje ustreznih informacij pred in med potovanjem. Pogosto je šlo tudi za storitve, ki so bile pod standardom, ko, kot je bil objavljen. Zato mislim, da je zelo pomembno, da to direktivo zdaj prenovimo. Najlepša hvala, gospod Harber. Gospod predsedujoči, Eh, v imenu svoje skupine eh, se zahvaljujem komisarju pa tudi predsedniku pristojnega odbora, eh, da ste danes večer z nami in tudi zato, da torej komisarju se zahvaljujem tudi zato, da se je tako hitro odzval na naše ustno vprašanje. Mislim, da imamo zdaj na voljo nekaj časa, medtem ko komisija pripravlja svoje ideje. In v tem času bo samo odbor in tudi odbor za promet lahko skupaj razmišljala o vprašanjih, ki so bila izpostavljena. Glede na to, do kakšnih sprememb je prišlo v celotnem sektorju, uh, In eh, glede na vse to, kar omenjajo kolegi, je potrebno direktivo prirediti prihodnosti. In to pomeni, da ne smemo biti preveč togi in poskušati vnaprej predvideti, kakšni bodo vzorci potrošnikov. Tisto, kar je potrebno upoštevati, pa je, da obstajajo tudi drugi vidiki, ki jih morajo potrošniki upoštevati pri nakupu. Naprimer, varnost hotela, če imajo uh, potniki majhne otroke, naprimer požarna varnost, uh, varnost bazenov in tako dalje. Tukaj potrebujemo jasne. Uh, Eh, kazalnike in to lahko temelji na prostovolnem sporazumu, vendar pa mislim, da tukaj potrebujemo eh, zelo obširen in ambiciozen svežen. Na podlagi tega, kar ste povedali, mislim, da nameravate to tudi narediti in moj odbor vas bo vsekakor podporil pri takem predlogu. Hvala zdaj pa gospod Kles za eno minuto in pol. Ja, dankuji, voziter. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tukaj se ukvarjamo s problemom, kjer nam lahko Evropska unija res zagotovi dodano vrednost, tako da poskrbi za milijone ljudi znotraj Evropske unije, ki počitnikujejo v Evropi čezmejni problemi pa zahtevajo drugačen pristop in drugačno strategijo. In pripričan sem, da se vsi strinjamo, da je direktiva iz leta 1990 že sedaj zelo, zelo zastarela. Pred 20 leti se je večina ljudi odločala za počitnice iz kataloga in eh, za, rezervirali so to pri lokalnem agentu. Sedaj pa si sami ljudje ustvarjajo svoje počitniške pakete preko interneta. In zato smo priča novim pojavom, kot so eh, nizko cenovne prevozne letalske družbe in podobno. Kaj potrebujemo v novi direktivi? Potrebujemo določila, ki bodo urejala, katere, natančno določila, katere pakete vključujejo In tudi jasno je treba določiti pravno varnost ter ustrezno zaščito potrošnikov v primeru stečaja podjetja. Le, če bomo imeli taka določila, bomo uspeli in bomo bolje zaščitili evropske potrošnike. Put. Najlepše hvala, gospod K, za dve minuti. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Ob tej priložnosti bi rad pozdravil novega komisarja na tej funkciji. V zadnjih eh, nekaj letih smo bili priča precejšnjemu zmanjšanju po eni strani pa tudi povečanju paketnih potovanj. Pravzaprav se paketna potovanja, ki jih kupujemo na spletu, eh, taka, da so bistveno manj varna v primerjavi z paketi, ki jih ponujajo potovalne agencije. In eh, paketi od potovalnih agencij vključujejo tudi dodatne stroške, če mor ni tako, če paket kupimo preko spleta in to pravzaprav ustvarja neko neravnotežje v turističnem sektorju. Zaradi tega bi želeli, da komisija zagotovi enako pravno obravnavo, kadarkoli gre za paketna potovanja, ne glede na to, kje se kupijo. Tukaj je treba zagotoviti ustrezne varovalke in eh, pripričan sem, da je to v interesu komisije, zato moramo ustrezno eh, posodobiti definicije, kot so potrošnik, eh, kupec, operater in podobno, pa tudi področje uporabe je treba bolje opredeliti. Po mojem mnenju, moramo vse to ustrezno v direktivi opredeliti in zahtevati skladnost paketnih potovanj. Jasno je treba povedati, kaj vključujejo paketna potovanja in eh, tudi treba je dati na voljo vse povezane storitve v tem oziru in prepričan sem, da bo eh, gospod Dali opravil eh, svoje delo, kot je treba. Gospa eh, Senalo, dve minute. Vážené komisaři, vážené kolegyne a kolegové. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Revizija Evropske direktive o paketnih potovanjih prihaja ob času novih izzivov, ki nastajajo zaradi novih tehnologij. Predvsem se to nanaša na nakup storitev preko spleta. To je pa seveda tudi povezano z vedno večjim razmahom nizkocenovnih letalskih družb. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na zaščite potrošnikov. Pred nekaj meseci je eh, transportni odbor zastavil vprašanje komisije eh, glede bankrota enih od, ene od nizkocenovnih letalskih družb. Kako se je zagotovilo, da se potniki prepeljajo domov. Ugotovljeno je bilo, da ni dovolj zaščite za to vrstne potrošnike in mislim, da komisija mora najti rešitev, ki bo v korist potrošnikov. V takih primerjih. Nekaj, eh, čez nekaj mesecev se bo spet začelo obdobje počitnic in ne bi si eh, želeli še nadaljnih stečajev na tem področju. Obstaja torej eh, skupni imenovalec, to pa je zaščita potrošnikov, ki mora biti zasnovana na boljši informiranosti potrošnikov. Eh, ne na zadnje, glede posvetovanja, ki, jih, ki ga organizira komisija, mislim, da to posvetovanje mora potekati v vseh uradnih jezikih Evropske unije, če želimo slišati vsa mnenja o tej zadevi. Vsi državljani Evropske unije morajo biti enako informirani, imeti pravico do informacije. Gospoda Foster, izvolite. Hvala. Hotela bi le komentirati tretje vprašanje eh, in sicer eh, stečaje letalskih družb. V tem parlamentu smo zahtevali eh, poseben garancijski sklad v takih primerih, vendar bi iz tega, eh, da bi ta sklad morali financirati sami potrošniki, kar pomeni, da bi bile vozovnice dražje. V tej eh, fazi pa uh, je treba pomisliti tudi na uh, visoke letalske uh, stroške letališč in podobno, ki jih potrošniki že morajo plačevati. Treba je seveda stalno preverjati finančno stanje letalskih prevoznikov še predno pride do likvidacije in zaradi tega pozivamo komisijo, da to začne izvajati. Ravno tako od komisije pričakujemo, da preuči druge možnosti, naprimer zagotavljanje osnovnih informacij o tveganjih, zavarovanjih in podobnih zaščitnih mehanizmih. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Higgins. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da smo vsi ploskali, ko je eh, prejšnja komisarka za potrošnike avgusta lansko leto eh, rekla, da trenutna direktiva ne izpolnjuje zahtev potnikov in eh, turistov v paketnih potovanjih. Vendar res je, da danes eh, ta direktiva več ne ustreza potrebam potnikov, da počitnikarji niso dovolj zaščiteni in še zlasti, če gre za nakupe potovanj izven meja Evropske unije vse več eh, ljudi danes uporablja splet, da si skroji lastne počitnice. Odstotek počitniških paketov, ki je zaščiten, je padel za nekih 90 na kakih 16 odstotkov. To pomeni, da je v tej industriji vedno več tako imenovanih eh, dinamičnih potovanj oziroma počitniških paketov. Kaj smo dosegli? Če pogledamo, kakšna je zaščita potnikov, potem ugotovimo, da imamo na tem področju najmanj zaščiten trg v primerjavi z drugimi modernimi bloki. Dodatne varnost lahko zagotovimo tudi z uporabo kreditnih kartic, vendar ne le na nacionalni osnovi in tudi raznolikost samih produktov, eh, ki jih ponujejo organizatori, potovanj, agencije in tako dalje, je ogromna in potrebujemo novo direktivo, ki bo pokrila vse nepričakovane dogodke, potrebujemo pravno varnost in zaščito za potrošnika. Hvala, gospod predsedujoč. Hvala lepa in sedaj, gospod Kurski, imate na voljo eno minuto. Dziękuję, pani przewodnicząca. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Podpiram revizijo Evropske direktive o paketnih potovanjih, to je zastarela direktiva, ki ne spremlja dejanskega stanja. Več kot 20 odstotkov potnikov se odloča za počitnice po lastni meri in nizke cene. Moramo jasno definirati, kaj direktiva pokriva. To prav gotovo ni dobro, če temu ni tako, niti za potrošnike, niti za podjetja. Ni pa pametno razširiti um, direktivo tudi na dinamične počitniške pakete, kajti to bo povišalo cene za potrošnike. Če, um, nekaj, če kupite v povezavi, naprimer eh, namestitev in eh, prevoz, eh, je to takoj obravnavljeno kot paket. Mislim pa, da to ni ustrezno. Najlepše hvala in sedaj gospa Rane, dve minuti. Ja Najlepša hvala, gospod predsednik. Prihajam iz Avstrije, to je država, za katero je turizem vedno igral zelo pomembno vlogo. Uh, skoraj vsakdo pri nas je kakorkoli povezan s katero dvej turizma in prav za našo državo je zato to vprašanje zelo pomembno in eh, zato se zahvaljujem komisarju, da se je že na začetku svojega mandata lotil tega vprašanja. Eh, svoboda potovanj eh, je pripeljala do tega, da je tudi kakovost potovanj bistveno pomembnejša, kot je bila eh, še pred 20 leti. Tudi zaradi spleta je prišlo do posem drugačnega vedenja potnikov. Ravno zato pa je sploh zdaj v času krize, ko si naši državljani eh, prizadevajo vendarle zagotoviti eh, pošten dopust, da je ta dopust v skladu z njihovimi pričakovanji in da če že pride do težav, da imajo neko možnost svoj trdo prizluženi denar dobiti nazaj. Sveda je skušnjava, da bi eh, rezervirali po spletu, velika cene so nižje. Eh, in eh, seveda je obravnava na spletu ali pa v potovalni agenciji povsem drugačna. Eh, in jasno je tudi, da bodo zahteve za nadomestila potekale povsem drugi poti. Vendar pa jasno je, da je potrebna drugačna obravnava, ko gre za potovalne agencije in ko gre za letalske družbe. Eh, te eh, so pripravljene sprejeti odgovornost samo, kadar jim dejansko dos, do, dokažemo krivdo in tudi tega se je potrebno lotiti in res upam, da nam bo komisija predložila predlog, ki bo upošteval vse te težave in ki bo imel v mislih predvsem naše državljane in državljanke, ki uh, imajo sploh v tem času pravico do uh, dopusta brez težav. Najlepše hvala in sedaj gospod Papa Nikola prvi v postopku Cash the Ali pritegnite pozornost. Pragmati, si ne pohima, si evrija hreši tudi adjektiv. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, da dan danes se bistveno povečuje uporaba interneta, ki eh, počitnikarjem, potrošnikom omogoča, da si sami organizirajo počitnice. Zahvaljujoč eh, spletu lahko v kupimo ne le paketna potovanja, ampak tudi posamezne storitve lahko izbiramo po mili volji. Kdo bo sedaj prevzel odgovornost, če tukaj pride do problemov in komu bo tako rekoč lahko potrošnik izstavil račun? O tem so govorile že vse kolegice in kolegi pred mano. To je zelo pomembno za Grčijo, ki je prvovrstna turistična destinacija. Zelo dobro in nujno je vedeti, kdo je odgovoren. Ali so to e, grški e, operaterji, ki so prodali storitev ali kdo drug. To zadeva vse, ki so vključeni v turistični sektor. Po mojem mnenju je zaščita evropskih potrošnikov bistvenega pomena istočasno pa moramo na ustrezen način informirati vse počitnikarje o njihovih pravicah in se seveda lotiti tudi vseh pravnih praznin, ki mogoče obstajajo. Torej, k, najlepša hvala, gospa Rapti, dobi besedo za eno minuto kot naslednja. To, kjer je projedre τα περισσότερα έχουν υποθεί θέλω όμως να εστιάσω σε τέσσερα σημεία η οδηγία αυτή είναι 20 χρόνια. Skoraj vse smo že danes večer povedali na to temo, vendar pa bi vseeno izpostavila štiri stvari. Ta direktiva je zastarela, stara je že 20 let. 20-letno dekleno, dobro, to niti ni tako slaba starost, ampak če gre za direktivo, je tukaj vendarle potrebna neka lepotna operacija. Potem imamo tukaj pojav spleta, ki nam omogoča, da si sami izberemo, da si sami krojimo eh, paketna potovanja brez veliko razmišljanja in pri tem je treba biti zelo previden. Potem pa glede cen pravice potrošnika, pravica potrošnika je da ve, med kakšnimi cenami izbira in ali eh, te cene so ustrezno pravno regulirane ali gre za pošteno konkurenco ali ne. Tretja točka gre za kakovost. Eh, namestitev, ki v neki državi članici lahko velja za odlično, je lahko za državljana iz neke druge države precej slabša. Potem pa, kar zadeva varnost. Eh, mnogo se ljudje prizadevajo za to in naša naloga je, da varnost zagotovimo. Felsoloval ovegi majd nem fog sót kapni. A következő felsoloval, Mr. Sin Kelly. Egy percben. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod John Kelly. Eh, hotel sem izpostaviti potrebo po tej reviziji, čim prej, tem bolje. Seveda je treba pomisliti na potrošnika, vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na turistični sektor. Treba je razmišljati tako o sektorju, tako o panogi, kot o potrošnikih. In kmalo bomo imeli ogromno število ljudi čez 60 let v Evropski uniji in zelo pametno je razmišljati o tem, kaj si želijo te ljudje. Želijo si potovati na čim bolj miren način. Če eh, paketna potovanja nudijo popolno zaščito, potem je za turistično panogo to odlična priložnost in to bo prav gotovo pomagalo potovati tistim, ki so starejši od 60 let. Tako kot um, direktiva o timesharingu uh, lahko tukaj dosežemo ravno tako situacijo, ki bo dobra tako za panogo kot za potrošnike. Hvala. Kot naslednja dobi besedo gospa Kalambah. Danke, Hvala lepa, gospod predsednik. Torej sem mati velike družini in v letih sem se naučila brati kataloge in to je velik izziv, izziv, ki ga tudi tisti, ki so zaposleni v neki potovalni agenciji, ne obvladajo vedno. In zato bi želela, da bi kot potrošnica v takšni novi direktivi našla eh, neke primerljive, imam neke kriterije glede primerljivosti in nek tak kriterij bi bil uh, starost. Eh, otrok. Torej, v nekaterih govorijo o mejah za šestletne, za desetletne, osmletne otroke in prvi otrok ni toliko vreden kot drugi, tretji ali četrti, sploh ne upoštevajo. In mislim, da bi bila ena možnost, da bi za zaščito potrošnikov, pa tudi potovalnih agencij, da potrošnik ve, kaj potrebuje in da bi bil zato res dobro pri, informiran in bi imel primerljive. Uh, kriterije. Hvala lepa, gospod predsednik, komisar. Rada bi podprla to, kar so povedali kolegi in tudi, kar je bilo rečeno o otrocih, o varnosti v hotelih in tako dalje. In potrebujemo tudi eh, torej takšno zaščito v prihodnjem predlogu. Vendar dve posebni zadevi bi še omenila. Slišali smo o torej kreditnih karticah in pristojbinah za to. Torej veliko ljudi eh, uporablja kreditne kartice in tu eh, potrebujemo zaščito. Letalske linije to izkoriščajo, torej gre za dvakratno obračunavanje. Potem imamo smo včasih eh, štirikrat eh, nam zaračunajo to zadevo. Mislim, da bi moral komisar to pogledati, da bi bili potrošniki zaščiteni. Na eh, Škotskem smo videli takšne primere. Ljudje morajo dobiti očkodnino in za veliko družino je to velik strošek in treba jih je zaščititi, zato je treba storiti več. Hvala lepa, komisar. Köszönöm, asszonyom. A következő... Hvala lepa. Naslednji. Ačiogirmas, pirmininkas. Malčitis. Spoštovani komisar, predsednik, v 20 letih se je način potovanja razvil in to na dinamičen način. Več ljudi sestavljajo svoje, eh, svoja potovanja, vendar sedanje določila v direktivi pa takšnih eh, eh, potovanj ne vključujejo, ki jih ljudje sami sestavljajo in tako potujejo brez zaščite. In zaradi tega moramo obseg direktive bolj jasno opredeliti, da bodo naši ljudje zaščiteni in odgovornost mora biti bolje eh, postavljena, zlasti kar se tiče stečajev operaterjev. Torej, več kot 70 podjetij je v zadnjih letih bankrotiralo in ljudje so tukaj ostali brez očkodnine. In to moramo poštevati, ko bomo direktivo pregledovali. Hvala lepa. Na koncu postopka Catch the Eye smo prišli do kon in za konec razprave bi pozval še komisarja k besedi. Gospod predsednik. Poslušal sem stališča poslancev in sicer z velikim zanimanjem in moram reči, da so ta stališča potrdila to usmeritev, ki jo je komisija zastavila. Torej, veliko zadev je bilo tu poudarjenih in vse to smo zabeležili tako, da bomo vse upoštevali v naših razpravah, ko bomo revidirali direktivo. Rad bi vam zagotovil, da komisija ta problem jemlje zelo resno in je odločena, da bo našla najboljše rešitve za prihodnost. Zdaj smo v sredi posvetovalnega procesa in analiziramo povratne informacije, ki jih dobivamo iz javnih posvetovanj potrošniki, poslovne, potrošniške organizacije in države članice in Poleg tega vam lahko tudi povem, da bo komisija imela delavnico za vse zainteresirane strani in sicer v aprilu 2010. In tu bomo razmišljali o različnih eh, možnostih za to direktivo, kjer bomo vključili vse probleme, ki so bili povedani v tej razpravi. Moram reči, da je še prezgodaj, da bi določili pot naprej moramo spoštovati postopek ocene učinka, vendar odločen sem, da bo do vse dejavnosti zagotavljale visoko zaščito evropskim državljanom. In najlepša hvala vsem prisotnim za prispevek k tej razpravi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisar, s tem zaključujem. Uh,